Eh, posvetovanje eh, in sicer gre za mm, potrjeno mm, mnenje, če v 24 urah eh, politična skupina ali 60 poslancev ne bo uložilo podpisov proti. Besedilo bo v zapisniku današnje seje. Dobil sem tudi prošnjo za besedo in sicer postopkovno gospod Glecos. Šnadrfi, 1100 pediki stasmi. Spoštovani gospod predsednik, 5500 otrok v Nemčiji oziroma v Grčiji ne more hoditi v vrtec, ker ni dovolj sredstev in ni dovolj mest. To je zelo nujen primer, ki mislim, da ga moramo čimprej obravnavati, ker te gre za samo enega izmed eh, cele vrste težav, ki pestijo eh, ljudi v Evropi. Jean-Claude Juncker je namreč eh, sprejel nespremljive, nedemokratične odločitve s tem, ko je grškemu parlamentu celo dajal navodila, s kakšno pravico predsednik prekinja. Predsednik prekinja. Gospod Glecov, gospod eh, poslanec, kot prvo se mi zdi prav, da ste pisno prosili za besedo in sicer postopkovno, ampak potem mora biti vaš prispevek tudi postopkovne narave. To, kar ste dejali, je mm, politično sicer zanimivo, ampak nima zveze z poslovnikom. To je klasičen primer tega, za kar je namenjen enominutni govor. Tako da naslednjič, ko želite podati takšno stališče, gospod Glecos, predlagam, da to storite v okviru enominutnih govorov. Hvala lepa. Če ni drugih eh, prošenj za besedo v zvezi s poslovnikom. Gospod Lambers, v zvezi s poslovnikom. V imenu naše politične skupine podajam predlog, da se na to zasedanje parlamenta uvrsti eh, tudi razprava o delu komisije. Tudi to nima zveze s poslovnikom, gospod eh, Lamberts. Bomo prišli k dnevnemu redu, takrat boste podali ta predlog. sicer tudi kar mm, spretno, ampak gledajte, tudi sam sem bil dolga leta predsednik eh, politične skupine, vsi se moramo držati poslovnika. Tako, zdaj pa dnevni red, najprej za danes.